Eh. Bomo začeli s tem delom sestanka. Zadnja točka na dnevnem redu, torej predlog mnenja za nov program NDICI. Um, ehm, torej sama sem pričakal za Libe. Um, pri tem instrumentu za sosedstvo ter razvojno mednarodno sodelovanje. To je del novega večletnega finančnega okvira za naslednjo obdobje in tudi del širšega proračuna za EU zvonano politiko. Glavni cilj tega instrumenta NDICI je to, da se promovira vrednote in interese Evropske unije po celotnem svetu, tako da zasledujemo cilje in pa načela zunanega ukrepanja kot je to zapisano v pogodbah. Za naš odbor je še posebno bistven del uredbe, ki se nanaša na proračunski okvir v zvezi s tem, kako se bomo odzvali na, citiram, eh, odzvali na izzive, potrebe ter pa priložnosti povezane z migracijo v dopolnevanju z migracijsko politiko Evropske unije. In v tej luči komisija predlaga, da 10 odstotkov finančne volnice instrumenta se nameni za to, da se odpravijo glavne korenine in vzroki nezakonite migracije ter pa prisilnega razselevanja in da bi to, to, zato podprli upravljanje migracije ter pa uh, zaščito pravic beguncev in pa imigrantov v okviru cilov te uredbe. Sedaj pa bom dala besedo sama sebi, kajti sama sem poročevalka in potem poročevala sem v senci. Ampak škoda, skoraj da nikogar ni, no, en, morda. Bom pa govorila v italijanščini, ker sem svoje komentarje pripravila v svojem jeziku dare la proposta da tukaj predvsem želimo podati prispevke v luči odbora Libe. To je sicer zelo kompleksno vprašanje, kaj ti teme se pogosto prekrivajo. Ampak um, marsika je zelo pomembno za Libe, pa čeprav morda ni izključno naši pristojnosti, vsaj formalno ne tri področja bi rada izpostavila. Kot prvo sem zelo hvaležna vsem poročevalcem v senci, pa čeprav v odsotnosti, ampak hvala lepa vsem za prispevke do sedaj in pa za odlično sodelovanje v preteklosti. Kje so tri glavne točke? Kot prvo, migracije. Tukaj imam predloge spremembe glede migracije, ki predlagajo to, da finančnih sredstev ne bi oduzeli iz glavnih tem iz področja porabe. To so teme, ki so naštete v tretjem členu. Prav tako moramo tudi moliti agento 2030, glede revščine in enakosti, no, ampak to ni pristojnost Libe, Libe odbora. Teh predpisov glede migracije in ne smemo eh, zlorabiti, ne smemo jih uporabiti za eh, kratkoročne interese na področju migracije. Potem naprej zakonski okvir. Ta predlog eh, je takšen, da vendar obstaja nekatere vrzeli in bi bilo bi koristno in smiselno, da se izredno omeni evropsko zakonodajo in pa mednarodno zakonodajo ter eh, pravice glede naprimer človekovih pravic in pa ohranjanja zemlje, naprimer potem eh, ICHR, globalni pakt in pa deklaracijo o pravicah otrok ter pa naprimer pravički sporozum. Vse to bi lahko izredno omenili. In potem še kot tretja pomembna točka, upravljanje tega instrumenta. tukaj predlagam določene predloge sprememb, tako da bi Evropski parlament dobil bolj jasno vlogo varovalke, torej da ščitimo naše interese. Komisija bi morala vsako leto pripraviti poročilo za Evropski parlament, tako da mi kot parlament lahko spremljamo, kaj se dogaja. Potem bo ta mehanizem um, obžalovanja grievance, to je bilo že v evropskem um, mehanizmu za trajnostni razvoj, ampak v novem mehanizmu je to potem izginilo, se je črtalo iz novega predloga. Če je nekdo utrpel škodo, potem bi moral imeti možnost pritožbe pri komisiji. In še nekaj, organizacije civilne družbe morajo dobiti večjo vlogo na samem terenu, ko se dejansko bojujejo proti revščini na terenu. Moramo jim omogočiti, da opravijo svoje delo. Prav tako treba sprejeti odločitve, ki so čim bliže virom podpore, tako da se čim bolj približamo rljivim osebam, um, sploh otrokom, ženskam in mladoletnikom. Za konec pa hvala lepo vsem um, za sodelovanje, sedaj pa dajem besedo. Vistisen, um, gospa Vistisen, dve minuti imate, gospod Vistisen. Hvala lepa. Uh, Mino, IKR, kot pravčas v senci, pozdravljam ta predlog eh, komisije kot korak v pravo smer. Tukaj bomo torej vzpostavili ta instrument eh, eh, na DIC-ji. Mislim, da večina predlogov komisije gre v pravi smeri. Lahko bi šla komisija še dlje, kot pa gre, no pa kot smo povedali v svojih predlogih sprememb, predlagamo določene zboljšave. Lahko tudi mislim, da um, kar v glavnem um, lahko nasprotujemo nekaterim predlogom poročevalke, um, zato bomo pripravili svoje mnenje, um, torej, kajti v številnih točkah se ne strinjamo z besedilom poročevalke. Hvala lepa, gospod Vestisen. Um, če ni drugih poslancev tukaj, pa dajem besedo predstavnikom komisije. Gospod Sametarijo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi rad pozdravil vaše mnenje. Mislim, da greste v pravo smer. Imam pa še nekaj komentarjev glede izpostavljenih vprašanj. Um, novi instrument na DCI. torej za soseščino, razvoj in pa uh, mednarodno sodelovanje uh, spada pod glavne cilje OZN e za trajnostni razvoj. To ni posod razloženo v normativnem delu, je pa to bolj razloženo v vodnih izjavah in po našem mnenju uh, moramo prispevati k agendi 2030 in pa k ciljem trajnostnega razvoja. Uh, Eh, tudi preko tega instrumenta. Ta agenda 2030 se nanaša tudi na migracijo. Migracije, kajti tudi um, to je del evropskega sodelovanja, to je del politike za razvojno sodelovanje. Zato potrebujemo celosten pristop pri migracijah, tako z geografskega vedika, kot um, tematskega pristopa. 10 odstotkov instrumenta se nanaša na to, da se bojimo proti glavnim vzrokom nezakonite migracije. Eh, eh, tu gre naprimer za gradno zmogljivosti, potem misije na daljši rok in pomembno je, da eh, se migracije povezuje z razvojno politiko. Ne smemo teh politik preveč ločevati, res moramo odpraviti glavne vzroke in korenine problema. Prav tako pozdravljamo to, da ste navedli evropske zaveze in pa mednarodne konvencije. Smo zelo veseli, da te zaveze lahko vključimo v besedilo. No, po našem mnenju, ti sklici na splošno so že vključeni v uredbo, posredno ali pa neposredno, ampak morda je um, res prav, da to bolj izredno navedemo kot sklice potem FSD poročilo. To, kar predlagate, je že vključeno v finančno uredbo. Eh, zlika med eh, trenutnim Evropskim skladom za transni razvoj, ki je bil sprejeti lansko leto, in pa novim eh, predlogom sklad za transni razvoj plus. Razlika med obema dokumentama je v naslednjem. Nova finančna uredba je vmes začela veljati in številne obveznosti, ki so bile zapisane pri FSD, so sedaj v finančni uredbi. In zato se nam ni zdelo potrebno tega dvakrat omenjati, kajti, kot rečeno, je to že zapisano v drugi uredbi, ampak je to na isti ravni, torej v finančni uredbi. Potem tudi pozdravljam vaše zaveze glede organizacije civilne družbe in pravite, ste to omenili in moramo se z njimi posvetovati pri načrtovanju in pa izvajanju programov, kot se to sicer dogaja že danes. Tu je tudi zapisano v NDICI-ju. Tam je še podkrepljeno, kajti sedaj se s temi akterji posvetujemo v vseh fazah programa. Prav tako moramo podariti, da bo NDICI porastavljal in pospraševal delo z vsemi akterji, tudi z CSO-je, kajti potem bomo odpravili to razdrobljenost med instrumenti, bomo vse skoje bolj ponostavili in bomo imeli bolj enostavna, enotna pravila pod eh, skupnim okriljem NDICI-ja. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, res eh, sem zelo hvaležna za ta dodatna pojasnila. In upam, da lahko potem še dodatno govorimo o tem, eh, tudi v prihodnosti. Če ni drugih komentarjev, oziroma. Ja, rok za vložitev predloga sprememb je torek, 6. novembro, 5. popovdne. To je vse. Hvala. Konec zasedanja.